To je za nas spodbuda, da bomo še naprej okrepili podporo politično in drugače narave Mednarodnemu kazenskemu središču. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem zaključujemo razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri o povdne. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu, to je poročilo Kristofa Liseka o pogajanjih o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo.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 v Evropskem parlamentu je prav tako velikega pomena. Pa ne samo za nas, evropske institucije in države članice, temveč tudi izjemnega pomena za Gruzijo in Gruzice. Temu poročilu pripisujejo tudi oni velik pomen, saj je pomembno za njihovo prihodnost. Vidijo se namreč tudi kot država članica Evropske unije. Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo ter pogajanja o tem sporazumu so predmet tega poročila. Pa ne le to. To poročilo obravnava tudi nekaj težavnih vprašanj, ki so povezana z delovanjem Gruzije in z posledicami konflikta z Rusko federacijo z leta 2010. Veseli pa me, da lahko rečem, da to poročilo, v taki obliki, kot je pred vami, je deležno precejšnje podpore v odboru za zunanje zadeve in upam, da bo to poročilo sprijeto v tej obliki. 35 članov je glasovalo za to poročilo, samo en član odbora se je vzdržal. Glavne politične sile v Evropskem parlamentu odobravajo to različico poročila. Mediji so temu poročilu rekli pogumno poročilo. In če lahko govorim v imenu odbora za zunanje zadeve, moram reči, da to poročilo odkrito govori o zelo težkih vprašanjih, ki so povezana z regijami. Abhazija in Južna Osetija. Po našem mnenju in upamo, da tudi po mnenju Evropskega parlamenta, to bomo videli jutri po glasovanju, pozivamo tudi Rusko federacijo, da naj spoštuje mednarodno pravo. Menimo, da situacija, ko je na tisoče ruskih vojakov nameščenih tam, da je to kršitev sporazuma podpisanega leta 2008 med eh, Rusijo in Gruzijo. Tudi predsednik Sarkozy je parafiral, parafiral ta sporazum. Menimo, da so to dejstva, ki jih ne smemo prezreti. to so dejstva, ki so pomembna pri upoštevanju vseh dokumentov, ki jih pripravi tudi Evropska unija. Mi menimo, da je to okupacija, ko gre za stanje v Abhaziji in Južni Osetiji. To mora veljati za okupacijo. V teh regijah ne sme biti ruskih vojakov, saj gre za celovito ozemlje Gruzije, ki so zdaj zasedena ozemlja. In to ima, to poročilo ima velike politične učinke in govorimo tudi o sporazumih o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine DCFTA. Tudi to bi si želeli čim prej uveljaviti v praksi, ampak žal nimam več eh, dovolj časa za to. No, zdaj pa imamo nekaj zaprosil za besedo v okviru postopka Kežrija, zdaj pa naprej gospod Dancila. Zdamna prešedenta. Unijuna Evropana sprižiniči sprižina aspiracije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija ceni prizadevanje Gruzije za to, da bi ohranila demokracijo, človekove pravice in pravno državo. V politiki dobrega sosedstva, pa tudi s pomočjo parlamentarne razsežnosti vzhodnega partnerstva. V parlamentarni skupščini Euronest smo prav tako razpravljali o tem. Gruzijske oblasti bodo naredile vse, kar je v njihovi moči, za to, da bi ustvarili dober medij za, eh, za uveljavljanje evropskih standardov na področju eh, trgovine, eh, liberalizacije gospodarstva, usposabljanja, izobraževanja. Prav tako pa je potrebno spostaviti konstruktiven politični dialog z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 Hvala lepa, čestitam gospodu Lizeku za to poročilo. Ugotovil je pomemben napredek na področju demokracije in spodbuda Evropske unije je lahko dodatni zagon tej, tem reformam. Mm, želim si, da bi se nadaljevala pogajanja o pridržitvenem sporazumu in pa eh, pogajanja o prostotrgovinskem območju, razširjenem prostotrgovinskem območju. Evropska unija se mora bolj eh, angažirati pri reševanju eh, zamrznenih konfliktov v kontekstu svoje sosedske politike. Pozdravljam tudi podaljšanje mandata o mm, razširjenem in poglobljenem eh, prostotrgovinskem območju. Zagotoviti je tudi potrebno poln dostop do okupiranih območij. Dobro se mi zdi tudi dogovor med Rusijo in pa Gruzijo o vstopu Rusije v STO. Upam, da bo to pomenilo dodatno stabilizacijo. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Vážená... Hvala, gospod Paška. Hvala lepa, gospod predsedujúča, gospod komisárka, gospod in gospodje zvana troska. Pozdravljam to poročilo. In mislim, da je treba res zgraditi demokracijo v Gruziji, Gruziji ki je bila zasenčena zaradi dolgoletne opresije strani Rusije. Spor zaradi ozemlja Abhazije ni prispeval k temu. Podobno je bilo na Kosovu. Demokracija v Gruziji zahteva našo pozornost, ampak ne vem, če je, smo dovolj učinkoviti pri našem vplivanju na to regijo. Zdaj pa gospod Lunaček. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi se želela zahvaliti gospodu Lišeku za dobro poročilo in dobro sodelovanje z različnimi političnimi skupinami. Tako da strani zelenih lahko rečem, da bomo zeleni jutri podprli to poročilo na glasovanju. Želim pa izpostaviti eno vprašanje, ki se mi zdi pomembno. Veliko sem kritizirala Rusijo ki da je odgovorna za okupacijo ozemlja, ki je celovito je del Gruzije. Ampak vseeno moramo pogledati, kaj se je zgodilo leta 2008. Takrat smo imeli poročilo, takrat smo želeli vključiti tudi predloge sprememb v tisto poročilo in žal tega nismo naredili. Gre za sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem in menimo, da bi morali tudi to upoštevati. Norveški helsinški odbor jasno pravi, da bi morali tudi gruzijske oblasti biti bolj pripravljene sodelovati in biti bolj pozorne na to, kaj se, po, kaj se je dogajalo po vojni leta 2008. In če citiram, obe strani sta bili delno odgovorni za to, da nista bili sposobni spremljati dejanj. Tudi Kondolisa Rajs je včeraj eh, bila citirana v gruzijskem časopisih, ki je in rekla je, da je Zakašvili tudi sam odtujil se od tega dogajanja oziroma od reševanja tega problema. Mislim, da mora biti tudi Gruzija bolj kooperativna, ko gre za navedbe za kršitve oziroma za vojne zločine. Zdaj pa še gospa komisar. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, hvala za vašo prizadevanja in za interes eh, tudi za to, ko gre za pogajanje o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo. To poročilo je uravnoteženo in priporočila iz tega priporočila bodo zelo koristna. Uspešna pogajanja In sklenitev pridružitvena sporazuma bo približala Gruzijo k ekonomski integraciji z Evropsko unijo in s tem bomo naše odnose dvignili na više raven. Gruzija meni, da so evropske vrednote zelo pomembne. Odstavek 39 je zelo pomemben in za Gruzijo je zdaj pomembno, da izkoristi številne priložnosti političnih eh, združenj in pridružitev, da zdaj spremeni odnose. Na kratko, da se ustvari več Evrope znotraj Gruzije. Naj vas na kratko obvestim tudi o sedanjem stanju, trenutnem stanju pri pogajanju skupaj z gruzijskimi kolegi si prizadevamo za nadaljevanje in napredek pri pogajanjih. Od julija 2010 smo imeli več pogovorov na plenarnih zasedanjih o političnem dialogu, o varnostni politiki, o varnosti in svobodi, o gospodarskem sodelovanju in sedem plenarnih zasedanj je doslej že potekalo, osmo plenarno zasedanje pa bo potekalo k malu. Pogovarjali smo se o preambuli, o splošnih načelih in uspeli smo se začasno dogovoriti o večjem delu besedila. Začasni dogovor smo dosegli tudi pri številnih vprašanjih, ki zadevajo zunanju politiko in politični dialog. Varnost in stabilnost pa je še odprto vprašanje zlasti zaradi Abhazije in Južne Osetije. Prijeli smo oziroma dosegli smo precejšen napredek tudi pri pravosodju in varnosti. Napredek smo dosegli tudi pri gospodarskem in sektorskem sodelovanju. Od 28 poglavi smo zaključili doslej 19. Tudi kar zadeva sporazum o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine, se pogajanja nadaljuje. Upamo, da bomo dosegli dogovor čim prej. 29. in 30. septembra smo imeli v Varšavi sestanek oziroma vrh. In Gruzija je dosegla precejšen napredek in izpeljala precej ukrepov pri ključnih priporočilih. Gruzija je izvedla ustrezne ukrepe za pripravo pogajanj. Zdaj smo v zadnjih stopnjah pogajanj in upamo, da bomo lahko podali priporočila, formalna priporočila. Med Gruzijo in Rusijo so bile dosežene tudi so bili doseženi tudi govori o vstopu Rusije v STO. V interesu vseh, tako Gruzije kot Evropske unije, da Rusijo vidimo v svetovni trgovinski organizaciji.